Evropo. Jean-Philippe Albert je odstopil, Evropski parlament je vzel na znanje ta odstop, s 3. julijem je to mesto prazno, nacionalne organe, ki so pristojni, pa bomo seveda